spoštovane kolegice in kolegi sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu gre za vprašanje za ustni odgovor razvoj satelitske tehnologije ki bo omogočila delovanje globalnih sistemov vodenja letalo Gospod Kramer dobi besedo prvi, kajti on je avtor vprašanja gospa komisarka gospe in gospodje v imenu odbora za promet in turizem bi želel zastaviti ustno vprašanje gospodu barrosu.